tukaj in v veliko veselje mi je, da ste z nami danes na glasovanju. Prvo poročilo, o katerem glasujemo, je poročilo Ferrara Gleza zahtevo od oduzemo imunitete gospe Marin Le Pen. Gospod Korvin Mike je predlagal, da preložimo to glasovanje. sinfona med oganonizmo. V skladu s poslovnikom, tako so mi povedali, velja naslednje. Ta predlog bo sprejet, če ga poda politična skupina. To pa se ni zgodilo, zato ker gospod Korvin Mike ni v politični skupini, ampak je samostojni poslanec v skladu z 180. členom, prvim odstavkom, bomo glasovali o oduzemu imunitete poslanki. Glasovali bomo z dvigom rok, kdo je za to, da oduzamemo imuniteto Marine Le Pen. Proti? Vzdržani? Mislim, da so rezultati jasni velika večina je za. Hvala lepa. Zdaj pa poročilo Manesku. Lepo prosim, da ste tiho. Velika večina je bila za poročilo Manesku. Gre za euromediteranski sporozum med EU in Libanonom. Pristop Hrvaške. Poemensko glasovanje glasujemo. lečiti iz psihofobije. Konec glasovanja. Sprejeto. Poročilo Vajdenholzer. Poimensko glasujemo. Lexi disciforias. Konec glasovanja. sprejeto. Poročilo Krasno-Debski. Predlog spremembe 51 poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. To pomeni, da je parlament zadevo sprejel v prvi obravnavi. Naslednja točka je resolucija na področju obveznosti in na področju vizumske vzajemnosti. Glasujemo z dvigom rok, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Poročilo Cabezon Ruiz predlog spremembe ena. Zvigom rok, kdo je za? Proti? Vzdržani, zavrnjeno. Izvirno besedilo, osmi odstavek, poemensko glasujemo. Lik si diš favorijas. Konec glasovanja. Sprejeto. 22. odstavek, izvirno besedilo, dvig rok, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe dve. Da, seveda lahko preverimo elektronsko. Torej, 22, preverimo elektronsko. Glasujemo. Lekši disfoforijaš. Konec glasovanja. sprejeto. Vse opravičujem. 50. odstavek. Drugi predlog spremembe. 76 poslancev. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Prav bomo preverili elektronsko. Glasujemo. Leksič Fafarijas. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 3. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Devetinpetdeset pravi predsedujoči. Mislim, da je bilo jasno. Dobro, bomo preverili predlog spremembe bateriji. Elektronsko seveda ni problema. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 59. odstavek. Po delih. Prvi del. Glasujemo, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del, kdo je za, proti, vzdržani. Mislim, da bomo morali preveriti drugi del elektronsko. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 4. Kdo je za? Kdo je za? proti vzdržani. Sprejeto. Ne, zavrnjeno. Signomi en grinete, signomi en grinete. Predsednik se opravičuje. Sprejeto. 95 izvirno besedilo, kdo je za? Proti? vzdržani, zavrnjeno. 98 izvirno besedilo, ne, to je bilo pa čisto jasno. 98 izvirno besedilo, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 5, poemensko glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Glasujemo o resoluciji z izglasovanimi spremembami, poimensko glasujemo. Leksik Foforijas. Konec glasovanja. Egrinet. Sprejeto. Sedaj pa poročilo Kosta. Predlog spremembe 8. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Prvi odstavek izjemno besedilo poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predvsem je 9, kdo je za, proti, vzdržani zavrnjen. Predlog spremembe 10, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 11, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 12, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 13, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 14, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 15, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 16, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 17, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 18, kdo je za, proti, vzdržani. Kolegi, prosim, prosim, ne kričati. Razlika je bila ogromna, velika večina uh, se je uh, izkazala za proti, 19 je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 45. odstavek, izvorno besedilo, v dveh delih prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet, drugi del, kdo je za, proti proti, vzdržani, spred. Preostanem 20, poimensko glasujemo. Leksič Fafarejaš. Konec glasovanja. Zavrnim. Preostanem 21, poimensko glasujemo. λήξη ψηφοφορίας. Κόνετς Κλασοβάνια. Ζαβενίν. Πρέλοξε ρίμπε ένα. Поименско прави председник. Кдо е за, проти, уздржани, завърнен. Штилка 2. Кдо е за, проти, уздржани, завърнен. Уводна зява С kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Na štiri, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Pet, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Izvorno besedilo, uvodna izjava M, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe šest, uvodna izjava okdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe sedem, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Sedaj pa še glasovanje o celotni resoluciji z izglasovanimi spremembami, poimensko glasujemo. Konec glasovanja. sprejeta. Ja, odkiraš preda. Gospod Preda, postopkovno. Gospod predsednik, ali bi lahko glasovali uh, v bloku vseh predlogi spremembe skupine gospe Le Pen? Hvala.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 Mislim, da ste danes pri vodenju seje trikrat prekršili poslovnik. Prvič, sploh ne gledate, kakšni so rezultati glasova, potem ignorirate tisti, ki želijo zastaviti postopkovno vprašanje. Um, in uh, prosim vas, da takšen način vodenja seje ignorirate, uh, zamenjate, da ste bolj demokratični. Najlepša hvala, gospod Obermajer za čast, ki ste mi jo izkazali, izkazali meni in mojim kolegom. Vsa glasovanja z roko so bila zelo jasna, rezultat je bil eh, jasen, predlogi sprememb vaše politične skupine so bili preglasovani in eh, jasno se je izkazalo tudi, eh, da so bili preglasovani pri poimenskih glasovanjih. Gospa Kosta, poimensko. Postopkovno se upravičujem. Hvala, gospod eh, predsedujoči. Danes je zelo pomemben dan, zato ker je Evropski parlament pokazal, da želi podpirati kulturo in kulturno udejstvovanje. Kultura je prav tako vir inovacij in eh, delovnih mest za mlade. Ampak nažalost moja glasovalna naprava ni delovala, ni pokazala, da sem glasovala uh, za. Opravičujem se, pritisnila sem na gumb, ampak eh, naprava ni delovala, očitno imam tehnične težave, tako da prosim, da zabeležite moje pozitivno glasovanje. Najlepša hvala za uh, to pojasnilo, sedaj pa uh, poročilo Jimenez Barbat. Moja ekipa me je obvestila, da lahko glasujemo uh, o več prilogih spremembe skupaj zgolj, če so vsebinsko podobni. Kot uh, predsedujoči moram spoštovati poslovnik, tako da ne morem sprejeti priloga gospoda Prede. Tako da bomo morali glasovati eh, kot prej od predloga spremembe do predloga spremembe. 12, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 13, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 14, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 15, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen zavrnjen. 16, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 17, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog sprejembe 1, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 2, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 3, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen štiri kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen pet kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen šest kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen sedem kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen osem kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen devet kdo je za, proti, vzdržani, vzdržani, zavrnjen. Deset, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Enajst, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Sedaj pa še glasovanje v resoluciji z izglasovanimi spremembami, poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Poročilo je sprejeto. Nadaljujemo z zadnjim poročilom, to je poročilo McClarken. Predlog spremembe 1. Poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Sedaj pa glasovanje o resoluciji z izglasovanimi spremembami poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Najlepša hvala. Rad bi se zahvalil vsem za vaše sodelovanje. Sedaj pa bomo nadaljevali z obrazložitvami glasov. We, we, we